pravi, s tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri opovdne. Tako, naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Esaja, tehnične zahteve za kreditne prenose in neposredne bremenitve v evrih. Prva govornica je gospa Wortmann Kohl. You have the floor yes indeed uh, uh, mr president that is not what you expected but unfortunately the problems at schiphol. ja žal so težave na letališču schiphol v amsterdamu zaradi bombnega preplaha povzročile zamudo gospe esaja gospa esaja me je zato prosila naj jo zastopam tu in v njenem imenu mi dovolite da povem da jo zelo veseli izid trialoga in pa tudi dogovor, ki smo ga dosegli s komisijo in svetom. Poročevalka se zahvaljuje tudi predstavnikom sveta, komisarju Barnjeju, predsednici odbora za gospodarske zadeve, gospe Bowles, poročevalcem v senci in vsem tistim, ki so podali predloge amadmajev in ki so prispevali k temu odličnemu rezultatu, pa tudi sekretarjatu odbora Ekon, ki nam je omogočil učinkovito delo. izpopolnitev evropskega enotnega plačilnega prostora je ključnega pomena za notranji trg in za naše državljanje. Od februarja 2014 naprej bodo vsa elektronska plačila v evroobmočju tako enostavna kot gotovinska plačila in več načinov obstaja, kako bodo državljani in podjetja imeli korist od eh, tega. Vsekakor pa je bistvo to, da bo možnost enega bančnega računa plačevati po vsej Evropi. To je zdaj možno za vse. Vsi čezmejni transferi bodo zdaj opravljeni kot običajna domača plačila. S, se pa potrebujemo le en eh, bančni račun za celotno evroobmočjo za uporabo IBANA. To ima številne prednosti. Samo en bančni račun bo tako potreben za celotno evroobmočje. In če nekdo dela v tujini, to ne pomeni, da ta oseba potrebuje nov bančni račun v tej državi, temveč lahko, lahko svoje plačilo prejema na dosedanji bančni račun v njegovi domovini. Prav tako bo možno uporabljati eh, eno samo debitno kartico posod po evro, evro območju. Tudi ko boste torej potovali v tujino, v druga v druge države evroobmočja boste lahko te kartice uporabljali na enak način. Vse pa je torej dobra novica za evro in za Evropsko unijo. To bo nacionalne trge odprlo konkurenciji in plačilni sektor bo postal bolj učinkovit. Na podlagi študije vplivov, ki jo je objavila komisija, bo gospodarstvo evroobmočja v šestih letih imelo od tega več kot 100 milijonov milijard evrov Eh, koristi. Prav tako se pa omogoča dobre pogoje za inovacije, kot je naprimer povezovanje, ne, avtomatsko povezovanje plačil z eh, knjigovodstvom podjetij. Tako je že na finskem in na nizozemskem, kjer so zelo zgodaj začeli z implementacijo SEPE. Enostavna plačila pomenijo tudi enostavno kupovanje storitev in blaga preko spleta širom EU Potrošniki bodo tako resnično lahko primerjali cene in dobili najboljšo ceno. Nakup računalnika od najcenejšega e-ponudnika nam lahko prihrani na stotine evrov in to bo pomenilo upad cen povsod na enotnem trgu. Zato je SEPA na več načinov ključnega pomena za dober delujoč notranji trg. Prehod na SEPO je bil v preteklosti prepočasen, zato bo ta uredba ozakonila tudi jasen ciljni datum. Evropski parlament je uspel izpogajati enak rok tako za kreditne prenose kot za neposredne bremenitve in sicer 1. februar 2014. V tistih državah članicah, kjer evra še ni kot uradne valute, pa je ta rok 30. oktober 2016. Tako bo enostavno izvajati informacijske kampanje za potrošnike in se tudi prilagoditi spremembam. Evropski parlament je prav tako dosegel ustrezno raven zaščite potrošnikov. Potrošniki zdaj lahko svojim bankam dajo eh, nalog, da omejijo neposredne obremenitve na določeno eh, višino. Prav tako potrošniki ne bodo več morali bankam eh, navajati eh, določenih podatkov, tako imenovanih big kod eh, za to vrstna plačila. Nekatere države članice bodo podjetjem, ki uporabljajo tako imenovane batch file, paketne, standardne XML datoteke, da za dve leti uporabijo prehodno obdobje. Prav tako bodo lahko eh, potrošniki dve dodatne leti še uporabljali eh, stare kode za bančne račune na mesto IBAN-a. Gospod predsedujoči, kasneje letos bomo obravnavali tudi zakonodajo z področja e-bančništva in na ta način bomo zaključili celoten sistem in zagotovili, da bo ta sistem tudi deloval. In v imenu gospe Esaja naj poudarim v zaključek, da nas zelo veseli, da bodo državljani in podjetja v Evropski uniji in širom območja eh, evra lahko vedeli, da bodo vsi čezmejni prenosi in neposredne premenitve obravnavani kot domača plačila. Zdaj nam je končno uspelo doseči resnično enotno evropsko območje plačil. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo komisarju Mišelu Barnjeju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, tudi sam bi se zahvalil gospe Bols in tudi Korin sem že rekel, da bi vsem, ki so sodelovali pri tem poročilu, rad izrekel iskreno zahvalo, eh, tudi poročevalka v senci, Sofintveld je opravila zelo pomembno delo, prav tako tudi drugi udeleženci. To so zelo pomembne zadeve, zato da bo notranji trg eh, dobro funkcioniral. Ne moramo namreč imeti dobro funkcioniranja, dobrega funkcioniranja notranjega trga, če je plačilni promet obremenjen z različnimi formalnostmi. Zaradi tega je treba razviti sistem plačil v evrih, ki bo enak v vseh državah članica, ki ga uporabljajo in bo enak tudi sistemu notranjih, torej domačih plačil. S tem eh, bomo približali vse te plačilne storitve čisto vsem uporabnikom Torej, ne bo nobenih razlik med čezmejnimi plačili in notranjimi plačili in s tem se bo povečala tudi varnost vseh naših državljanov in podjetij, ki delujejo v plačilnem prometu. Zaradi tega menim, da je bil storjen velik korak naprej in da gre za pomembno inovacijo, s čimer je tudi notranji trg pridobil zelo pomembno novo razsežnost. Mislim, da je bil storjen tudi velik napredek v primerjavi z osnovnim predlogom komisije in lahko rečem, da so bili podani številni inteligentni predlogi v času trajanja trialoga in moram reči, da so tudi eh, poslanke in poslanci tega parlamenta opravili zelo pomembno delo. Naš predlog je bil torej izboljšan z vašimi predlogi, vse skupaj pa je obrodilo rezultat, ki je zelo dober za vse uporabnike, za naše potrošnike in s tem gre za opustitev big kode do konca leta 2014. Eh, šlo bo torej za poenotenje plačilnih nalogov, ne glede na to, ali bo šlo za plačila v tujino ali za plačila v domovini. Od trenutka uveljavitve uredbe bo s tem plačilni promet čez mejo zelo poenostavljen. Zaradi tega ne bo več nobenih eh, dodatnih eh, obremenitev pri čezmejnih plačilih, s tem se bodo pospešila, eh, pospešila vsa dogajanja v plačilnem prometu in enotne kode in enotni postopki bodo poenostavili tudi eh, uporabo eh, nove IBAN kode preko novih eh, SEPA nalogov. V tem trenutku se moramo Eh, lotiti pospeševanja teh postopkov do konca leta 2012 ter vse skupaj povezati tudi s pravicami potrošnikov, kadar gre za vračila določenih preplačanih zneskov. Gre za temeljno izjavo o načeljih, ki jo moramo spraviti v prakso in eh, tri deklaracije, ki se nahajajo v prilogi predloga uredbe, se tudi nanašajo na pospešitev delovanja v praksi. S tem hočemo torej poskrbeti za ustrezno pravno podlago za boljše delovanje finančnega in plačilnega sistema prometa, kar bo v korist našim državljanom, še zlasti pa podjetjem in plačilnemu prometu, ki bo odslej naprej učinkovitejši in eh, se bo odvijal enakomerno hitro tako v domačem kot v čezmejnem prometu. Mislim, da bomo s tem pokazali, da gre za konkreten napredek, ki je oprid našim državljanom in podjetjem. Hvala lepa, gospod komisar sedaj bi dala besedo gospe Evelin Gebhardt v imenu odbora IMKO. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, odbor za notranji trg se je zelo ukvarjal z vprašanjem enotnega območja plačil. Tukaj gre predvsem za vprašanje eh, vaša potrošnikov in moram povedati, da sem zelo zadovoljna s kompromisom, ki je bil dosežen nekatere teme, ki smo jih obravnavali v našem odboru, ta kompromis upošteva. In dobro je, da lahko tudi našim potrošnikom povemo, da smo tukaj na področju finančnih trgov pomislili tudi na nje. Kajti mm, to se ne zgodi vedno. Gospe in gospodje, omejitev prometa plačil eh, predstavljajo ovire in eh, te ovire moramo končno razgraditi in s tem omogočiti mobilnost plačil. Vesela sem, da smo omogočili to, da bodo lahko v prihodnosti vsi potrošniki in pa podjetji imeli en sam račun eh, v eni sami banki. To je pomembno zlasti za MSP pa ne samo za nje, ampak tudi za potrošnike, ki se gibljajo, ki so na dopustu, ki želijo nakazovati denar v druge države. Eh, dobro je, da smo dobili tudi enotni rok za uveljavitev sepe za kreditno poslovanje in pa za neposredne obremenitve. Ne bi bilo dobro, če bi imeli dva roka za to, to bi ustvarjalo zmedo potrebno zagotoviti jasnost in pa pravno gotovost. To potrebujemo in to smo s tem eh, predlogom tudi dosegli. Kot tretjo točko bi omenile naslednje. Pomembne, pomembno je tudi informiranje držav, državljanke in državljanov. Številne državljane je strah te sepe in pa ibana. Ampak, če jim jasno povemo, kaj ta številka ali koda predstavlja, potem se skupaj ni tako zaposleno. Potrebujemo informacijsko kampanjo za to, da bodo državljani vedeli, za kaj gre. To je zelo pomembno. Hvala lepa, gospa Gebhardt. Sedaj bodo spregovorili poslanci v imenu skupin, gospod Gej Mičel eh, v imenu skupine EPP bi moral spregovoriti, vendar ga ne vidim tukaj v dvorani. Tako da sprašujem eh, gospoda Ivarja Padarja, ali bo spregovoril v imenu socialdemokratov. Da, hvala lepa predsedujoča. Dovolite mi, naj se najprej iskreno zahvalim naši poročevalki, Sarji Esaja, prav tako tudi vsem, poročevalcem v senci. To poročilo je namreč odličen primer, kako lahko neka skupna metoda vodi k dobrim rezultatom, ki koristijo tudi našemu notranjemu trgu. Potrebovali smo že taka skupna pravila in skupno razumevanje pravil v plačilnem prometu. Države članice so imele doslej različne sisteme, različna načela in pravila in to je samo škodilo strankam, ki so hotele funkcionirati v enotno notranjem trgu. S tem je, se je pojavila potreba potem, da dosežemo določen kompromis. Do vsake spremembe pa smo ponavadi zadržani in potrebujemo čas, da jo lahko uvedemo. Vendar tukaj izhajamo iz dejanske potrebe po skupnih evropskih pravilih. Poleg tega pa je povdarjena tudi zahteva potem, da se zaščiti potrošnike in da se doseže učinkovito čezmejno poslovanje. Rad bi tukaj podaril tudi nekaj drugih možnosti, ki smo jih predlagali, o katerih smo se uspeli dogovoriti. Eh, Naprimer, eh, če gre za konkurenčnost in eh, cene, je logično pričakovati, da bi se cene znižale, vendar nas zanima, ali bo temu res tako in zato prosimo komisijo za dodatno budnost v obdobju takoj po uveljavitvi te uredbe. Prav tako ne bi radi postali neke vrste prosta igralnica za banke. In eh, pomembno je, da se tukaj vključijo pomembni dejavniki tudi iz nadzornega dela procesa. Če se več ne bodo uporabljale določene kode od 1. februarja 2014 v domačem prometu in od leta 2016 v čezmejnem prometu, bo treba poskrbeti za poseni nadzor in uporaba mednarodnih standardov. Mislimo, da bo prehod na mednarodne standarde pravzaprav gladek, vendar upamo, da ne bo prišlo do morebitne pravne zmede. Eh, predviden pa je bil tudi prehodni rok oziroma prehodno obdobje za izplačila višjih zneskov. Glede uporabe plačilnih nalogov se pa eh, lahko rečemo, da so se ti že delno začeli uporabljati in da so tudi zneski, ki izhajajo iz tega, že dokazali, da je njihova uporaba smotrna. Najlepša hvala, gospod Padar. Dajem besedo gospe Sofiji Intveld za liberalce. Uh, Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim poročevalki, ki je res opravila zelo pomembno delo. Ne bi se spuščala v podrobnosti predlogov, ki jih je dobro podaril že predgovornik. Slišali smo tudi že o pričakovanih prednostih sepa. Rada pa bi spregovorila še o nečem čem drugem. Če slišimo, kakšne so predvidene prednosti sebe, potem sploh ni razumljivo, zakaj smo potrebovali toliko časa, zakaj so potrebna tako dolga prehodna obdobja, zakaj toliko izjem. Nahajamo se sredi gospodarske krize, kolegice in kolegi. Moramo poskrbeti za urejen notranji trg. In sedaj ne vem, zakaj določene manj zapletene zadeve, če lahko tako rečem, kreditni prenosi in podobno, terjajo tako veliko časa za neka prehodna obdobja, potem me začenjajo zadeve dejansko skrbeti. Vsi govorimo, da potrebujemo neke nove sisteme, ampak če pogledamo, kaj se daj zahtevamo od naših grških sodržavljanov, kaj hočemo od uh, uh, teh sprememb in kakšne so naše največje skrbi sedaj, ali so to uh, številke, o katerih govorijo velike banke, ali hočemo dejansko storiti nekaj, da se okrepi naš notranji trg, da se okrepi naš gospodarski položaj na svetovnem trgu. In eh, plačilni promet je tako rekoč mazivo, ki skrbi za dober tek finančnega stroja na notranjem trgu. Zato moramo poskrbeti za uveljavitev novih plačilnih metod in se tega lotiti vnaprej nekoliko hitreje kot doslej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Intfeld, gospod Gigol v imenu zelenih. Eh, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, najprej Hvala lepa za dobro sodelovanje tudi s komisarjem Barnijem. Ozadje tega poročila je naslednje. Evropa potrebuje notranji trg, pa tudi skupni enotni plačilni prostor. In eh, če si ogledamo, kako dolgo je to trajalo, dobimo tipičen primer eh, tega, kaj se zgodi, če oviramo poenotenje evropskih standardev. Sofi Intfeld ima prav vse skupaj bi lahko naredili že prej in s tem bi dosegli nekaj več tudi za naše potrošnike in za majhna in srednja velika podjetja. MSP ne bi potrebovala toliko časa za uvajanje teh standardov. Sedaj se postavlja vprašanje, kaj se zgodi z to pravico vračanja noch einmal weitergetrieben. wichtig ist aber dass die unbestimmten neposrednih obremenitev, pomembno je, da te pravice ostanejo na nacionalni ravni, kajti to je uh, predpogoj za to, da bi preprečili kaos v Nemčiji z na milijone obstoječih neposrednih obremenitvah. Uh, obremenitev. In eh, pomembno je tudi to, da eh, nam je uspelo ta evropski, ta nemški mm, elektronski sistem neposrednih obremenitev, da se sedaj ta sistem pravzaprav eh, prilagodi evropskim razmeram. Pomembno je tudi to, da pri plačilnem prometu uveljavimo demokracijo. Zahvaljujem se komisarju Barneju, da je sprejel naš predlog da in da bo Evropski svet za plačila ne bo več eh, edini tisti, ki bo postavljal pravila, ampak bo vse skupaj eh, delovalo po načeljih demokracije. Hvala lepa, gospod Gigold. Sedaj dajem besedo gospodu Huntisu iz skupine GUE. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, komisar. Razprava, ki poteka danes eh, zvečer, se zdi nepovezana z realnostjo. Morda to pravim zato, ker name, vpliva, name vplivajo odločitve grškega parlamenta, vrčevanje in pa recesija. In to niso problemi, s katerimi se sooča samo Grčija. Mi govorimo o plačilnem prometu v času, ko se recesija poglablja in ko vrčevalni ukrepi prizadenja vse večje dele Evrope. Ironično je, da eh, govorimo o teh problemih v času, ko državljani nimajo nobenega evra v svojih žepih. Sedaj pa se vprašamo, kdo bo tisti, ki bo profitiral zaradi sepe. Trgi, eh, multinacionalke, eh, banke, oni so želeli uveljaviti sepo. glede na obstoječe vzdušje bi morali zaščititi pravice naših potrošnikov. Naslednje bi pripomnil. Prvič, ta sprememba bo privedla do visokih stroškov in zagotoviti moramo, da ti, da ti stroške ne bodo padli na ramena naših eh, potrošnikov. To se ponavadi zgodi in poročilo o tem sploh ne govori. Uh, Eh, zagotoviti moramo, da banke stroškov ne bodo prenese na potrošnike. Potrošnike moramo skrbeti tudi s pravimi informacijami in še nekaj bi dodal. To vpliva tudi na elektronski denar in zato moramo zagotoviti takšne ukrepe, ki se bodo lahko borili proti primerom eh, prevare. Dobro je, da imamo enotni rok Zagotoviti pa moramo tudi to, da ne bo eh, nekih odvečnih pristojbin tukaj. Hvala lepa. Dva kolega vam želita zastaviti vprašanje v okviru um, postopka modre kartice. Najprej dajem besedo Hansu Petru Martinu. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eh, kolega Huntis, to, kar ste povedali, me nekoliko čude, čuda, eh, čudi, ali je Grčija tako izolirana, da nimate nakazili stojine, ali ni vaš problem ravno to, da bo do vaši državljani kmalo odšli v tujino in bodo potem kot gostujoči delavci spet nakazovali svoj denar nazaj v vašo državo. In če govorite o tem, da banke ne, sme, ne smejo dodatno profitirati, potem ne razumete, da se ravno s tem ukrepom eh, znebimo teh dodatnih eh, provizij bank, ki so jih imele do sedaj z eh, čezmejnimi nakazili. Gospod Huntis. Hvala lepa. Eh, no, eh, mislim, da niste prav razumeli to, kar sem povedal. Seveda bodo banke imele tudi koriste, koristi. To, kar sem povedal, niste razumeli. Ne zanikam drugih vaših komentarjev, ampak mislim, da bi morali vse skupaj pogledati z pravega vidika. Moramo razumeti, v kakšnih razmerah živimo. Ljudje imajo vedno manjše dohodke, zato moramo razmisliti o trenutni gospodarski situaciji v Evropski uniji. Prav gotovo tega ne morete tajiti. Tukaj ne gre samo za Grčijo. Recesija in pa varčevanje uh, nižata plače in to povsod. Sam sem samo podal konstruktivne pripombe glede tega, kako izboljšati poročilo. Besedo dobi gospod Gigol. Spoštovani kolega, eno vprašanje imam za vas. Zelo sem solidaren z reveži v Grčiji, ki morajo nositi strošek eh, sedanje krize. Sam se čutim soodgovornega. Eh, Ne razumem pa naslednjega. Omenili ste specifične točke v zvezi s SEPO in glede tega, kaj se mora spremeniti. Sam pa vas nisem eh, videl na sestanku poročevalcev v Senci. Eh, vi niste bili prisotni tudi na vaše osebje in zato me zanima, zakaj tukaj sprašujete vprašanja v zvezi s poročilom, ko bi lahko to eh, povedali že prej. Mislim, da gre tukaj za neko dvojno moralo nomiže ότι ο κύριος συνάδελφος δεν χρησιμοποίησε σωστή ορολογία. Hvala lepa. Mislim, da gospod Gigold ni tukaj uporabil prave terminologije. Iz različnih vzrokov se nisem mogel udeležiti postopka zato, da bi povedal svoje uvodno mnenje. Ampak eh, vseeno to ostaja moje mnenje poanta plenarke je ta, da imaš možnost, da podaš svoje pripombe o določenem poročilu. Ne vem, zakaj bi imel tukaj zavezane roke. Mislim, da so moje komentarje bili zelo specifični in uh, ne grem se nikakršnih uh, igrc. Hvala lepa. Sedaj pa da bi besedo gospod Terhov imenu EFD. Kiitoksi, arvoisa puhemies. Yhteinen euromaksualue on pohjimmiltaan hyvä. Hvala lepa enotno območje plačil je pozitivna pobuda, ki jo v parlamentu lahko podpremo. Ta pobuda je pomembna tako za državljane, kakor tudi za podjetja. Ehm, vse skupaj je tudi zelo praktično, sedaj bo vse promet plačil urejen na enoten način in to omogoča tudi različne možnosti, tudi elektronski račun. Gre za to, da Eh, želimo dokončati enotni trg. Vendar pa tukaj obstajajo nekateri praktični problemi. Nekatere države napredujejo prej kot druge in so bolj temeljite. Dokler bo izvajan samo del sistema, bodo koristi samo omejene. In eh, ne bomo imeli teh prihrankov, ki smo jih pričakovali. Problem to predstavlja tudi za tiste države, ki ta sistem že deluje. V moji državi, na finskem, morajo si sedaj eh, naši državljani zapomniti eh, daljšo kodo svojega računa eh, kot prej. Dobro, to pomeni za vsakega državljana manjšo žrtev, če bo ta sistem uveden. Potem nakazila iz tujine. Eh, lahko bi rekli, ta so tako uh, težka kot notranja plačila, lahko pa bi rekli tudi uh, obratno, ta so lahko enako enostavna kot notranja plačila. Mislim, da ta ukrep ne uh, ponuja dovolj koristi. Morali bi poskrbeti za čim krajše roke za izvajanje. Hvala lepa. Sedaj pa bomo slišali Hansa Petra Martina v imenu nepovezanih poslancev za dve minute. Hvala lepa. Tukaj gre za staro zahtevo. Eh, eh, nekateri govorijo, da je Evropa preveč birokratizirana, ampak jaz mislim, da bi Evropo morali občutiti. In ravno s tem, kar sprejemamo sedaj, eh, stopamo v evropsko pomlad, postaja topleje, ljudje se bolj srečujejo med seboj. Prihajam iz okolja, ki je neposredna soseda Nemčije in pa Švice. Uh, moral sem plačati kazen v Lindavu, pet mark sem moral plačati. In ker sem se odzval prepozno, se je vse skupaj zvišalo na deset mark. In eh, bančno nakazilo je pomenilo, da je na koncu pomenilo vse skupaj 70 evrov. Oprostite, gospod Martin, da vas prekinjam, pravi predsedojoča. Zdi se, da nimamo tolmačenja v francoščino. Francoskega tolmačenja ni bilo, zato sem vas morala prekiniti. Oprostite, lahko začnete ponovno. Uh, hvala, to se mi sicer še ni zgodilo, ampak äh, z veseljem bom začel še enkrat. No, vsi tisti, ki kritizirajo birokracijo in centralizem v Evropi, lahko Eh, pri tem predlogu vidijo, da Evropa postaja bolj eh, otipljiva in da se gibljemo v smeri evropske pomladi. Postaja topleje. Prihajam eh, v, iz um, okolja, ki meji na Švico in pa na Nizozemsko, na Nemčijo, prestite. Eh, tam sem dobil eh, prometno kazen, pet eh, mark, ampak zaradi nakazila se skupaj pomenilo deset mark in vse skupaj se je potem povečalo na 40 mark. To so sicer malenkosti, ampak potem se ljudje upravičeno jezijo, pravijo, imamo nekaj skupnega, pa nimamo nič od tega. Številna majhna in srednje velika podjetja poslujejo v tujini. Avstrija posluje naprimer v Nemčiji, v, na Češkem, pa tudi druge. In stroški nakazil niso zanemarljivi. Uh, dobro, to se potem z leti zmanjševalo na 8 odstotkov, pri nekaterih nakazilih pa je bilo to, eh, pa je znašalo, pa je znašalo ta stopek tudi več in morali smo imeti tudi več uh, Um, račun, nadzor oblasti um, je bil manj učinkovit, manj pregleden in dobro je, da bomo sedaj dobili ta ukrep. Dobro pa bi bilo tudi, če bi imeli ta ukrep že prej. Ampak gre za korak v smer, kamor se vsi želimo. Vsi želimo jasneje videti, kako poteka plačilni promet, kako poteka skupni plačilni promet in naj ponovim, Vesel bi bil, če bi imeli več takšnih pobud, ki gredo v smer evropske pomladi. Hvala lepa. Sedaj pa govornik v lastnem imenu, prvi je Žompol Gozes za dve minuti. Spoštovani, eh, gospod komisar, veste, kako zelo cenim vse vaše pobude in dejanja vendar tukaj moram reči, da sem bil poročevalec eh, pri direktivi o plačilnih storitvah in vem, koliko truda je bilo uloženega v to in kako so te zadeve pomembne v Evropi. Vendar naj spregovorimo o zadevi, ki me resnično jezi. Namreč eh, večstranski odbor za plačilni promet in izmenjave. Že ko smo govorili prvič o plačilnem nalogu SEPA v letu 2007, se je od nekod slišala, da te zadeve morda niso legitimne. Sam seveda menim, da so te zadeve legitimne. Gre namreč za storitve, ki so komercialne narave, gre za poslovanje med podjetji in to seveda sodi v direktivo, o kateri sem prej govoril. Popolnoma normalno je, da se te zadeve urejajo v sklopu plačilnega prometa, ker gre vedno za neko plačilo, določene storitve in včasih gre seveda za čezmejna plačila. Včasih so bile pristojbine za čezmejne naloge eh, določene na naravnost nesramno visoki ravni. In zaradi tega je šlo pravzaprav za paradoksalen pojav, da smo hoteli po eni strani pospeševati čezmeno poslovanje, po drugi pa smo ga z visokimi pristojbami za čezmena plačila zavirali. Zaradi tega mislim, da bi morali razmišljati o tem veliko eh, širše, tudi v smislu delovanja tega eh, odbora, ki se je s tem ukvarjal. Sam menim, da ni treba, da eh, na podlagi slabih izkušenj, ki smo jih imeli z nekaterimi ukrepi, nadaljujemo s slabimi pobudami, naprimer na področju bančnih plačilnih kartic. In eh, zaradi tega moramo pogledati tudi, kakšno je stanje v določenih državah. Videti je, da je to zaenkrat koristno samo za šest držav. Zakaj? Zato, ker ni prave eh, preglednosti, ni preglednosti, kako je z drugimi plačili, ki se opravljajo čez mejo. Tema Tonsinadel Fokutas je dve lepta, prakalo. Hvala. Gospod Kutas je naslednji. Komisar Barnier, stimas koleč. Susi... Spoštovani kolegi in kolegice, predsedujoča, predlog glede enotnega območja plačil v evrih predstavlja precejšno olajšanje za evropskega potrošnika. Ta lahko zdaj uporablja en sam način plačevanja in uporablja samo en račun po celotni uniji. Ta pobuda izboljšuje učinkovitost čezmejnih plačil. In to predstavlja precejšen gospodarski. Eh, precejšnje gospodarske koristi to prinaša in pripeljalo naj bi tudi do vrčevanja pri stroških. Pozdravljam končni rok za migracijo z nacionalnih sistemov na evropski sistem, vendar kaj ti ta prehod ne sme trajati večno. E, vendar pa e, gre za nek način spodbujanja zasebnega sektorja in upamo, da bo prišlo do ustreznih rezultatov. E, zaenkrat ti niso najboljši, kajti samo 15 odstotkov plačil zaenkrat poteka po teh evropskih poteh. Eh, najpomembneje pa je, da je pri migraciji zagotovljena visoka zaščita potrošnikov in spodbujam, da eh, na nek način tudi prisilimo banke, da bodo pri tem dejavno sodelovali. Najlepša hvala, gospod Kutas. Naslednji je gospod Stojanov, ki ima minuto in pol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 je pri nas naprimer predvsem promet z nepremičninami ali najemniški trg, vendar pa če nekdo želi eh, izvesti transfer z ene Evropske banke na drugo, eh, oziroma z ene Bolgarske banke na drugo Bolgarsko banko, potem se to obravnava kot eh, mednarodno plačilo, če eh, pride do menjave valute in pride do zaračunavanja pristojbin na obeh straneh to za 10 odstotkov poviša strošek transakcije. In dokument, o katerem danes govorimo, mislim, da bo bistveno izboljšal razmere, sploh za tiste, ki eh, živijo v državah članicah izven evroobmočja. Vendar pa je tu še nekaj. Ne glede na vse, kar govorimo o pristojbinah in tako dalje, Eh, o tem, da lahko pristojbine določa samo trg. Predlogi, ki so v tej uredbi, kažejo, da lahko s pravnimi instrumenti reguliramo pristojbine in e, cene transakcij in to je tista pot, ki jo moramo v Evropi slediti. Najlepša hvala. Gospod Otmar Karas ima besedo. Predsedujoče, skupni enotni trg terja enotno valuto in enotna valuta terja enotno območje plačil. Izvajanje oziroma resničevanje teh treh ciljev je na nekaterih področjih zelo majavo in ponekod se nekateri še vedno borijo proti resničevanju teh ciljev. In Evropski parlament eh, mislim, da danes eh, sprejema nujen korak in 1. februar 2014 eh, je tisti končni rok za uresničitev enotnega območja plačil v evroobmočju. Eh, decembra 2016 pa je bil določen končni rok za neevropske države v Evropi. Lahko bi šlo tudi hitreje, ampak vedeti moramo, da od zdaj naprej vsak podjetnik v vsaki državi članici, eh, kjer eh, posluje, ne bo potreboval posebnega računa. Prišli bomo do tega, da nek državljan iz ene države, ki dela v drugi državi, lahko dobi denar izplačan na svoj domači račun. Prišlo naj bi do privrčevanja ene milijarde evrov pri eh, bančnih poslih In s tem sklepom danes mislim, da smo res naredili ogromno za potrošnike in za dodano vrednost članstva v Evropski uniji. Skupaj s predsedujočo sva so odgovorna za delo na področju eh, informacijskih sistemov tukaj in to je dober primer, zakaj Evropska unija mora obstajati in kakšne koristi prinaša evropskim državljanom. Ne samo, da varčujemo, ampak tudi olajšujemo dostop in istočasno smo dejansko eh, rešili eh, sistem neposredne bremenitve. to je dober kompromis in korak naprej. Najlepša hvala, gospod Karas. Gospa Flašikova Benjoma je naslednja. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Najlepša hvala, predsedajúca, kolegi in kolegice. Integriran trg za plačila v Evropi, brez velikih razlik med nacionalnimi sistemi. Vse to je nujno za dobro delovanje notranjega trga. Ta ukrep bi bil lahko sprejet že prej, ampak tudi zdaj ga vsekakor zelo pozdravljamo. V okviru Evropske unije zdaj odpravljamo nacionalne sisteme in SEPA je tisti instrument, ki bo evropskim državljanom in podjetjem nudil zanesljive plačilne storitve po konkurenčnih cenah. Ustvarjamo eh, območje z ugodnimi pogoji za večjo konkurenčnost na področju storitev plačil in konec koncev naj bi to pripeljalo tudi do varčevanja in večje učinkovitosti. Pričakuje se, da bodo cene storitev povsod upadle in to bo koristno predvsem za tiste države, kjer so te storitve trenutno predrage. Seveda so tu pomembni tudi politični vidiki, namreč gre za pomemben korak v luči strategije 2020 v kateri govorimo tudi o bolj eh, inteligentnem poslovanju. Zato je pomembno, da zagotovimo čim hitrejši prehod na sistem SEPA. Ta enotni, to enotno območje je dober vzor eh, uporabe metode skupnosti. Hvala. Gospa Benjova in kot zadnji govornik je na vrsti gospod Mölcer tehnični napredek in enotno območje plačil v evrih imata nedvomno svoje prednosti, boljše načrtovanje likvidnosti preko SEPA info, eh, krajši čas eh, za izvedbo izplačil oziroma nakazil. Ampak, če ne bomo In kmalo bomo morda eh, kartice lahko uporabljali ne samo za dvig na bankomatih, ampak tudi za plačile. No, vse to ima svoje prednosti, ampak vse to je tudi zelo zapleteno in predvsem starejši eh, s temi postopki niso tako spretni. In zato moramo zagotoviti, da bo ostali v veljavi tudi eh, starejši postopki. Sploh, če pri tem upoštevamo še porast kibernetskega kriminala. Eh, in zlorab zaradi ugodnih spletnih ponudb, ki se pogosto izkažejo za poskuse pridobivanja zasebnih podatkov in eh, zaradi vsega tega torej je nujno, da obstaja možnost preklica plačil. Zato, da bi okrepili zaupanje v območje plačil, eh, pa je potrebno odpraviti tudi možnost eh, poceni programske opreme za pametne telefone. Eh, ravno tako bi morali tudi banke nositi odgovornost za tehnično delovanje svojih sistemov. Najlepša hvala. Zdaj pa presta, prehajamo na postopek Catch the Eye. Kot prvi dobi besedo gospod Silvestris. Signora Presidente, grazie signor Commissario. Quello che stiamo... Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala, gospod komisar. Danes sprejemamo pomemben korak naprej na, na poti proti enotnemu območju plačil od 1. februarja 2014. To je sestavni del ustvarjanja skupnega trga in pomemben korak za enotno valito. To bo prineslo tudi pomembne gospodarske koristi in eh, komisar nas je opomnil na to, da bi na ta način lahko privrčevali milijarde evrov. To bo prav gotovo dobro za potrošnike in to predstavlja tudi en korak naprej. Pozdravljamo torej enotno območje plačil v evrih, da se uporabi komentarna eh, metoda, metoda skupnosti, ki je eh, srčika našega delovanja. Hvala, gospod Silvestris. Gospod Tikal je naslednja. Najlepša hvala. SEPA je bistvena za dobro delovanje notranjega trga, kaj ti ponuja platformo za ustvarjanje sistema elektronskih računov v evroobmočju. In predvidena je tudi eh, končni rok za migracijo na ta sistem, zato da bi ta sistem prinašal koristi vsem, pa potrebujemo eh, standarde za elektronske račune, ki so skladni z ustreznimi ISO standardi. Eh, elektronsko izdajanje računov in SEPA morata postati del javnih plačilnih sistemov, uporabljati jih morajo tudi javni organi v državah članicah in tudi e, evropske institucije. In upam, da nam bo lahko komisija podala več informacij o teh storitvah. Hvala. Najlepša hvala za dobro delovanje evropskega območja plačil. Zdaj potrebujemo kratko prehodno obdobje, tako da bomo čim prej imeli dejansko to enotno območje plačil. To je pomemben gradnik za notranji trg in novi plačilni sistem bo omogočil vrčevanje in zmaševanje stroškov. Eden od Eh, ena od koristi sepe je, da naj bi v naslednjih šestih letih primrčevali več milijard evrov. Ključno pa je tudi, da imamo en sam rok za prilagoditev vseh pristojbin, ki se bodo spreminjale in omogočiti je potrebno transakcije po vsej Evropi v evrih brez nepotrebnih ovir. Potrebujemo tudi enoten sistem pristojbin vážená pani predsedajúca vážený pán komisár fungovanie vnútorného najlepša hvala gospod paka hvala delovanje notranjega trga eh, ni mogoče brez odprav ovir v bančnih poslih in zato so pri, prizadevanja za enotno moče plačil z uporabo mednarodnih standardov eh, korak, ki je eh, dobrodošel in ki bo poenostavil bančno poslovanje. Do leta 2014 naj bi torej države evroobmočja in potem do leta 2016 tudi druge države članice eh, prilagodile eh, svoje postopke enotnemu sistemu eh, kreditnih prenosov in neposrednih premenitev. In tu je dejansko znak poenotenja našega trga. Podjetja in državljani bodo to nedvomno pozdravili in zato je potrebno zagotoviti, da pri uvajanju tega enotnega območja ne bo prišlo do nadaljnih ovir in da ne bo prišlo do nadaljnih komplikacij. Hvala. gospa predsedujoča in eh, spoštovani gospod komisar hvala poročevalki za to odlično delo in eh, seveda za odlično poenostavitev in pocenitev plačilnega prometa ki ga prinaša sepa. gotovo bo triindvajset milijonov srednjih in malih velikih podjetij zelo veselo da bodo lahko privarčevali in hkrati bodo imeli tudi nove in dobre pogoje za rast vendar me ob tem zaskrbljuje današnji trenutek za vse je potrebna dobra informacijska platforma in seveda dobra zanesljivost in varnost ob današnjih tudi izpadih bančnih sistemov vzporedno z demonstracijami ki se dogajajo z akto vidimo da lahko pride tudi tukaj do večjih motenj zato samo dajem pobudo na večjo pozornost na tem področju. najlepša hvala gospod jemke je zadnji v postopku catch the eye. aha czyli że ja e, e, otóż bardzo chciałem podziękować Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Imam vprašanje za vas. Mislim, da gre za zokaj enostavno zadevo za države, ki imajo evro, vendar pa imamo v Evropski uniji tudi države, ki bi želele sprijeti evro kot svojo valuto. Tu pa so tudi države, ki dosledno ustrajajo, da bodo ostale pri svojih nacionalnih valutah. Zato vam, gospod komisar, zastavljam naslednje vprašanje. Ali smo lahko prepričani, da ta pravila, ki naj bi veljala za celotno Evropsko unijo do leta 2016 in ki bodo začela veljati 31. oktobra letos, da bodo veljala tudi za Združeno kraljestvo, kajti vemo, da je bančni sistem Združenega kraljestva zelo pomemben za celotno Evropo. Najlepša hvala, gospod Barnje, izvolite.

Eh, komisije. Zasluga gre tudi eh, parlamentu. In gospe Gepard in ostalim lahko povem, da kar zadeva finančne storitve, je ena od mojih glavnih prednostnih nalog za leto 2012 varstvo potrošnikov. To je razvidno iz revizije direktive o finančnih eh, proizvodih, iz direktive o zajemnih skladih zavarovalništvu e, in podobno. Skratka, varstvo potrošnikov je rdeča nit in prednostna naloga pri vseh teh predlogih. E, gospodu Kutašu, gospodu Terhu in ostalim, torej lahko povem, da pravzaprav govorimo o spremembah, ki bodo poenostavile zadeve in to pomeni, da moramo zagotoviti ustrezne informacije. Mislim, da so se banke zavezale, da bodo te informacije zagotovile za to, da bi omogočile tudi ustrezno eh, raven varstva potrošnikov. Gospe eh, Kukovič in gospodu Pradi lahko povem, da zelo pozorno spremljamo izvajanje eh, uredb. Uh, in tu so pomisliki, ki pa jih moramo razrešiti v sodelovanju z bankami. Eh, zelo eh, pozdravljam boljše upravljanje, ki ga prinaša SEPA in nedvomno bodo v tem enotnem območju imeli svoje mesto tudi potrošniki. No, Gospa Infeld je spraševala, zakaj potrebujemo toliko časa, ampak sodelujemo vse tri institucije, torej parlament, komisija in svet in doseči smo morali kompromis, ki mislim, da je uravnotežen, istočasno pa tudi dinamičen. Gospod Karas je omenjal rok 2014 eh, za evroobmoče, pri tem bomo ustrajali. Gospodu Gigaltu in gospeti Kao pa lahko povem, da delamo istočasno na več področjih, delamo tudi na, e, na področju e-trgovine. Tam so letevamo zelo tehničnih zadev, ki so vezane na potrošnike. Eh, eh, gre naprimer za primere, ko eh, potrošniki kupujejo po spletu, gre za elektronsko izdajanje računov, elektronske podpise in podobne. Z gospod Krs sodelujem. Eh, na tem področju in pri vsem, kar je vezano na e-trgovino. Gospod Šuntis je upozoril na zelo resne razmere, s katerimi se sooča on in njegovi uh, grški rojaki. Seveda je potrebno tukaj zagotoviti, da bomo stvari popravili, ampak gospod Kunti, z vašo državo dobro poznam in jo spoštujem in mislim, da je vsekakor v vašem interesu, da zagotovite, da stvari delujejo na ustrezen način, kajti to je nekaj, kar vam bo pomagalo premagati težave. Seveda pa bomo vsi pokazali tudi svojo solidarnost in vam poskušali pri tem pomagati. Potem je tu še vprašanje razvoja turizma v Grčiji in to je nedvomno tudi eden od razlogov, zakaj je Grčija tako navdušena nad enotnim trgom. Govorili smo o vračilo v primeru trajnikov in eh, zavezal sem se, da bom preučil to vprašanje v reviziji direktive o plačilih. Gospod Gozes je seveda s svojim vprašanjem zadev bistvo, govoril je o večstranskih pristojbinah za izmenjavo in mislim, da tukaj naše besedilo dosega zelo dobro ravnovesje, e, predvideva postopno opustitev tistih pristojbin, ki niso ugodne za potrošnike in ki dvigajo cene, naprimer za vodo ali elektriko. Prepoved to vrstnih eh, večstranskih pristojbin, ki se uporabljajo kot pavšali v šestih državah članicah, eh, so problematične in iz tega razloga, gospod Gozaj, smo predvideli prehodno obdobje, ki naj bi trajalo do leta 2017. No, ne moramo napovedati, eh, kaj bomo eh, tu ukrenili, kar zadeva plačilne kartice. Gospod Mölcer je spraševal o pravilih za potrošnike, opozarjal je na to, da jim moramo zagotoviti varnost. Ta uredba krepi pravice potrošnikov in jim omogoča da si sami določijo zgornjo mejo pri plačilih, eh, ravno tako morajo tudi ponudniki storitev zagotoviti določeno mero varnosti. Vse to torej prinaša sistem, ki bo bolj varen za potrošnike. Gospod eh, Stojano je govoril o notranjih plačilih eh, znotraj države in poskušal bom uh, zadevo preučiti in vam bom uh, poslal pisni odgovor. Gospod Silvestris in drugi so govorili o varčevanju, o prihrankih za potrošnike in vsi imajo posem prav. Gospa Flašikova je govorila o pozitivnem uh, okolju za konkurenčnost. Tudi ona ima prav in zahvaljujem se tudi gospodu Karasu, da je omenjal dodano vrednost. In eh, to je bistveno, kaj ti govorimo o dodani vrednosti za notranji trg. Gospodu Zemkeju pa lahko povem, da ta predlog pokriva vsa plačila v euroobmočju, torej vsa plačila v evrih v vseh državah, ne samo tistih državah, ki so članice euroobmočja. Zahvaljujem se torej še enkrat eh, poročevalki za zelo kakovostno poročilo. Hvala. Hvala lepa. Razprava na to temo je zaključena. Glasovanje bo jutri opovdne. Tako prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda. Gre za